klimatsko konferenco STO. Najprej gospa komisarka Malmströmova, prosim. Much, evening, Najlepša hvala, gospod predsednik, in lep dober dan, gospe in gospodje. Še trije tedni nas ločijo od desete eh, ministerske konference v Nairobiju, konference STO. To bo 20. Eh, obletnica eh, in to je prva to vrstna konferenca v Afriki. Smo v kritičnem trenutku za STO. Morda bi bilo bolje počakati nekaj minut. Ne? Po uspehih zadnje to vrstne konference na Balju in po sprejemu sporazuma o lajšanju trgovine je bilo govora o celovitem sporazumu za razvojno agendo in Evropska unija, unija si je zato prizadevala. Nažalost pa veliko držav ni moglo oziroma ni želelo najti kompromisa uh, glede uh, pomoči, ki jo dajejo kmetovalcem. V STO moramo odpraviti ovire, ki uh, predstavljajo to vrstne izzive za nas. Dogovoriti se je treba o naslednjih korakih v eh, tem krogu pogajanj iz eh, Dohe. V Ženevi si prizadevamo za tri cilje, ki bi jih lahko dosegli in kjer eh, lahko naredimo veliko napredka. Prvič, želimo si sporazuma za ustrezno ureditev vseh oblik podpore za kmetijske izvoze potrebujemo koherentno, uravnoteženo in eh, večstransko rešitev. Skupaj z vlado Brazilije in z nekaterimi drugimi članicami STO smo v Evropske uniji uložili uh, eh, formalni predlog za uh, eh, to vrstno pomoč na področju kmetijskih proizvodov in uh, kreditov. Možnosti za kompromis obstajajo in s tem bi lahko uh, Eh, pokazali tudi, kako uspešne so bile velike kmetijske reforme tukaj v Evropske unije. Brez teh reform ne bi mogli eh, priti do tovrstne situacije, ko sedaj ulagamo eh, skupni predlog skupaj z Brazilijo. S tem želimo doseči napredek v Ženevi. Drugič, želimo si tudi dogovora za najbolj revne, najranljivejše države članice STO. Govorimo naprimer o eh, bombažu brez eh, določenih kvot, brez eh, carinskih dajatev in tako naprej. Tretji cilj pa je sistem notifikacij in sistem preglednosti znotraj STO pri tem bomo morali odločiti o naslednjih korakih naprej, po ministerski konferenci. In to bo veliki ziv. Naši interesi tukaj so zelo jasni. STO mora še naprej nadaljevati z delom eh, glede teh nerešenih vprašanj. Potrebne so večstranske eh, rešitve, odpraviti je treba eh, tiste ukrepe, ki posegajo v trgovino, ki so ovira za trgovino. Potrebujemo nove pristope, ker trenutni pristopi niso bili uspešni. Velike eh, države v sponu morajo prezeti več odgovornosti na svoja ramena. Zagotoviti moramo tudi, da ministerska konferenca začne s procesom eh, odpiranja te organizacije do novih vprašanj. Članice STO se morajo pogovarjati eh, z vsemi. To je izjemo, izjemno pomembno, če STO še vedno želi ostati uh, Eh, relevantna organizacija, ki sprejema pomembne odločitve. Gospod predsednik, spoštovani poslanci in poslanke, prihodnja ministerska konferenca bo izjemno pomemben dogodek, ki bo vplival na prihodnost eh, večstranskega trgovinskega sistema. Hvala za izraz vaših interesov za te teme, veselim se že obiska vaše delegacije, tako da bomo lahko tesno sodelovali na tej ministerski konferenci. Hvala. Okay. Najlepša hvala, gospa komisarka. Sedaj pa govorniki v imenu političnih skupin. V imenu ELS za dve minuti. Gospod Zalba Bidegaj. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, gospa komisarka, gospe in gospodje. Najprej bi rad čestital soporočevalcu gospodu Langeju za to, da je. Eh, besedilo za tesno in dobro sodelovanje. Hvala tudi komisarki in njeni ekipi za sodelovanje, za trud, ki so ga uložili v eh, celoten dosje. V skupini ELS smo vedno podpirali večstranske pristope. Potrebujemo pravi okvir za prihodnost in to je STO sporazumi, kot so naprimer sporazum o uh, olajševanju trgovine, so uh, sporazumi, ki poskušajo izboljšiti razmere v vseh državah članicah. Dejstvo je, da večje možnosti za trgovino prinašajo tudi večje možnosti za razvoj gospodarstva. Primerov za to imamo ogromno in mislim, da je pomembno izpostaviti dejstvo, da bo ministerska konferenca v Nairobiju, kot je dejala komisarka, predstavljala mejnik v eh, našem delu. Upamo, da se bo usmerila v pravo smer. Potrebujemo gospodarsko rast, potrebujemo delovna mesta, bolj kot kadarkoli prej. Ne smemo pozabiti niti na dejstvo, da morajo takšni večstranski pristopi eh, iti z roko v roki eh, z bilateralnimi sporazumi in regionalnimi sporazumi, ne zgolj večstranskimi sporazumi. Z vsemi temi sporazumi liberaliziramo trgovino posod po svetu. TISA, TTIP, eh, sporazum skupnostjo Mercosur so bistvenega pomena za trgovino in za naše države. Dopolnjujejo namreč delo STO in spodbujajo STO k nadaljnim odločitvam in to na tistih področjih, kjer takšna večstranskost ne upošteva trenutnih eh, razvojev dogodkov. Najlepša hvala v imenu socialistov in demokratov za minuto in pol. Eh, gospod Lange. Gospod predsedojoči, gospa komisarka. Najprej bi se rad eh, zahvalil gospodu za visoporočevalcu. Sprašujem se, če bo luč ugasnila v Nairobiju za STO, kajti nekateri želijo, da v Nairobiju sploh več ne bi govorili o razvojni agendi iz Dohe. In jaz, kolegice in kolegi, ne morem si ne morem predstavljati, da bi razvojno agendo iz Dohe in pa STO še naprej razvijali, če ne bomo imeli oziroma razvili programa, ki bo presegal eh, Nairobi in če ne bomo imeli pozitivnega odnosa do eh, razvojne agende iz Dohe. Nekateri pravijo, da je Doha uh, mrtva, da si moramo pogledati samo nove elemente, um, um, um, ulaganje, potem vprašanje valutnih špekulacij in tako naprej. Da, gospi in gospodje, potem uh, se bomo še bolj razdelili. Uh, Še naprej moramo ukrepati večstransko in razvojna agencija iz duhe mora biti nekaj, kar moramo pozitivno ovrednotiti. Seveda potrebujemo več prožnosti, eh, potrebujemo tudi gotovo eh, neko mero možnosti, da eh, napredujemo dvostransko ali večstransko da pa mora v spredju stati razvoj. To je po mojem mnenju spričo izziva priseljevanja pa vsem jasno. Jasno je tudi, da eh, države v razvoju eh, niso eh, samo razvojne države v razvoju. Tudi gospodarstva v sponu morajo prevzeti svojo odgovornost. Vsi morajo prevzeti svojo odgovornost. Hvala. Najlepša hvala. V imenu EKR za dve minuti, gospa McLaren. Kolegi in kolegice, sama verjamem, da trgovina znižuje revščino, opolnomočuje eh, ženske in daje nove možnosti vsem našim ljudem. Živimo v globaliziranem svetu in naši državljani, naši potrošniki si želijo manj tovrstnih ovir. Zato sem eh, razočarana, težko je uh, skriti to razočaranje, glede na to, kako malo napredka uh, smo dosegli pred ministersko konferenco uh, tvegamo namreč, da od te konference ne bo nič. Jasno je, da razvojna agenda iz Dohe ni uspela, ampak vseeno si moramo prizadevati za večstranski sistem in eh, za vse pomembne teme, ki jih vsebuje. Kmetijska vprašanja, naprimer, kot je dejala eh, komisarka, so š, ta so še vedno zelo veliki ziv pri mednarodnih trgovinskih sporazumih. Ampak ne smemo pozabiti niti na druge teme. Eh, ki so pomembne za doho. Naprimer, lažji, lažji dostop za države v razvoju do eh, mednarodnih trgov in dejanske priložnosti za gospodarski razvoj. Zagotoviti moramo napredek na tistih področjih, kjer je dogovor mogoč. Ampak zdi se, da bo to treba storiti v okviru drugačnega sporazuma. Potrebujemo novo, eh, svežo agendo na ravni STO agendo, ki ne bo polna neuspehov iz preteklosti, agendo, ki bo zgrajena od spode na vzgor, tako da bomo na STO gledali kot na organizacijo, ki deluje v interesu eh, svojih članic. Do takrat pa bodo države članice eh, prisiljene delati na bilateralni in več eh, multilateralni ravni, če si želijo zagotoviti rast in delovna mesta. Evropska unija mora uporabiti vpliv, ki ga ima za to, da si prizadevamo za takšno večstransko eh, agendo, ki bo uspeh za vse. Najlepša hvala. Modri karton smo dobili. Gospod Kavo, boste sprejeli to vprašanje, gospod Maklaken? In še en modri karton smo dobili. A je to primer, pomankanje obliva Združenega kraljestva, glede na to, da eh, komisarka gospa Malmstromova vodi ta pogajanja. To verjetno pomeni, da bi imeli več vpliva, če bi eh, se umaknili iz Evropske unije po referendumu. 30 sekund imate za odgovor za to originalno vprašanje. Ljudje bodo tisti, ki se bodo odločili, če naj ostanejo eh, ostanemo v Evropski uniji ali ne. Če bi dobili te pristojnosti, potem bi lahko sprejemali lasne sporozume, ampak dejstvo je, da si želimo sprejemati sporozume, ki so dobri za vse in to je treba narediti na ravni STO. Najlepša hvala v imenu skupine Alde. Gospod Takula za dve minuti. Najlepša hvala, gospod predsedujoči gospa komisarka. Res je, čaka nas deseta ministerska konferenca in sicer v mesecu decembru. To je zelo pomemben dogodek za nas. Ta konferenca bo namreč pokazala, kakšna je usoda razvojne agende iz Dohe, če bodo ukrepi sprejeti. Pripravljeni smo nadaljevati s pogajanji, ampak prepričan sem, da potrebujemo novo osnovo. Ne moremo uporabljati več stare, ker ta ni privedla do nobenih rezultatov. Potrebujemo eh, aktiv, aktiv, aktivnejši pristop. Evropska unija ni kriva za neuspehe, ker smo vedno podpirali in to aktivno podpirali eh, pogajalski krok iz Dohe ampak tudi drugi nam morajo pomagati. Z vidika mednarodne trgovine je to bistvenega pomena, ker potrebujemo globalna pravila za trgovino. Na ta način bi dosegli uh, dobro mero varnosti uh, na področju trgovine. Bilateralni sporazumi pa zgolj uh, fragmentirajo ta pravila. Razpravljamo o zelo pomembnih uh, temah, tudi če ne pridemo dogovora, eh, bomo še vedno nadaljevali s pogajanji na različnih ravneh. Pomembno je, da naredimo korak naprej v naslednjo fazo, tako da se bomo lahko pogovarjali o vsebini. Hvala. V imenu skupine GUE za minuto in pol. Gospod Šolc. Gospod komisarka, gospod predsednik, nemški državni sekretar Mahnik se je jezil javno zaradi tega, ker bo moral tik pred Božičem odpotovati v Afriko na 10. ministersko konferenco STO. Dejal je, da se tam ne bo zgodilo čisto nič. Krivi pa ne, ne bi bili evropejci in OECD, ampak naj bi na zavoro pritiskali indici in brazilci. Torej, eh, kdor misli, da bomo uspeli z starimi koncepti, se moti. Imamo 60 milijonov beguncev na svetu in pomislite na velikanski vpliv napak v mednarodni trgovini od ustanovitve eh, Svetovne trgovinske organizacije. In Indiji ne moramo učitati, da je bolj pomembnejša prehrana lastne države kot pa um, ehm, prosto trgovinski sporazumi. Ne, strednjem se z gospodom, uh, eh, Paskalo, uh, se gospodom Paskalom Lemijem, ki pravi, da bi morali um, velike svetovno trgovinsko organizacijo vključiti v delo eh, vlad civilne družbe in mednarodnih organizacij. Z eh, krogom pogajanj iz Dohe bi eh, morali omejiti revščino in pozabili smo na te cilje. V Nairobiju moramo spremeniti usmeritev glede ciljev in mehanizmov mednarodne trgovinske politike in spremeniti moramo tudi pravila. Gre za prihodnost večstranskega uh, trgovinskega sistema in da gre za perspektive uh, in gre za doho. Hvala. Ja, Najlepša hvala v imenu skupine Zeleni za uh, dve minuti in pol, gospod Bihner. Hvala lepa. Moja politična skupina je za pravično trgovino. V nasprotju s svobodno trgovino verjamemo, da moramo imeti pravični forum in sicer svetovni forum, kjer se trgovinski partnerji, šipki in močni, usedajo za isto mizo in skupaj najdejo rešitve, ki koristijo vsem trgovinskim partnerjem. Mi v Evropski uniji smo močen trgovinski partner za zelo veliko vpliva in ne verjamemo, da je dobro za, uh, svetovno, trgovin, za svetovno trgovino um, to, da uh, eh, šipkim partnerjem usiljujemo svojo agendo in pri tem nismo sami. STO je v ta namen uvedla tudi uh, posebno obravnavo za vse države v razvoju. Uh, in tako se izboljšajo pogoji za dostop do trga eh, državam o razvoju in tako lahko eh, še naprej izgrajujejo svojo lasno proizvodnjo. S resolucijo Evropskega parlamenta pa zahtevate, da bi države v razvoju razcepili v različne kategorije in da bi tako tiste države, ki so v zadnjem desetletju svoje gospodarstvo okrepili, eh, z novimi ukrepi svoje gospodarstvo odprli. Takšna eh, razcepitev bi najbolj koristila eh, industrijskim razvitim državam in to zavračamo. Komisija je povdarila, da se zauzema za večstranski um, pristop do svetovne trgovine, hkrati pa sklepa pogovore, kot je naprimer TISA, ki spodkopujajo CTO in ne dopolnjujejo agendo STO. Kaj ti eh, v teh eh, sporazumih je zapisano to, da eh, potem oduzamamo spodbudo za to, da bi razvojno agendo iz Dohe vzeli resno. Doha ne sme umreti in pozivamo Evropsko komisijo naj pomaga državam v razvoju zato smo vnesli nekaj predlogov sprememb. Zato, da bi bila naša resolucija pravičnejša in bolj objektivna. In upam, da boste ta pristop odprli. Hvala. Najlepša hvala, gospod Buhner. Modri karton smo dobili. Gospod Etheridge ga je vložil. Želite odgovoriti na njegovo vprašanje? Gospod Etheridge, izvolite, 30 sekund imate. Najlepša hvala in hvala, da ste sprejeli modri karton. Tekom vašega govora ste govorili o uh, vaših pomislekih glede trgovinskih partnerjev uh, v uh, državah v razvoju. A se vam ne zdi, da uh, tarifni nadzor uh, predstavlja tisto veliko oviro, naprimer iz uh, Evropske unije? Ne bi bilo bolje, če bi imeli pravičnejši sistem, če bi lahko trgovali eh, z državami razvoju, ne pa da jim pomagamo, kot to počnemo sedaj. Izvolite, gospod Buhner, 30 sekund. Hvala lepa. Torej, naše komisijske eh, proizvode lahko um, eh, ponujemo po pogojih, ki niso izpolnjeni v državah v razvoju. To pomeni, da eh, več, eh, eh, večstranskih in dvostranskih sporazumov motijo lokalno kmetijsko proizvodnjo. Delno se strinjam z vami, ampak to se ne nanaša na preostalo, kar sem dejal. Hvala. Najlepša hvala. V imenu FDD. Grof Dartmoski. Hvala, gospod predsedujoči. Nekaj uh, je treba sprejeti. Evropska unija je nastala kot protekcionističen konstrukt in takšna tudi ostaja. Vedno bo protekcionistična. Z doho ali pa brez je Evropska unija ovira za prosto, prostejšo trgovino. Naj vam dam primer, ki se ga je že nekdo dotaknil. Evropski protekcionizem na eh, področju proizvodnje hrane ima neposredne posledice na svet v razvoju. Evropska unija je zaprta uh, za izvozne proizvode v večji meri. To je prva stvar. Drugič, in to je še bolj težavno, Evropska unija vrže stran preveliko produkcijo uh, in jo pošle na svetovni trg. Kakšen je učinek? Uh, kmetje v drugih državah v svetu, ker je eh, primarni sektor velik, so zaradi tega v velikih težavah. In to so ljudje, ki so eni izmed najrevnejših v svetu. To ni pravičnaša trgovina. Obstajajo tudi druge posledice. Evropski protekcionizem je slab za potrošnike v sami Evropski uniji. Potrošniki morajo tukaj plačevati uh, zelo visoke cene, uh, ki so rezultat inflacije, namesto da bi uh, plačevali dejansko ceno. Profesor Minflit uh, in njegovi kolegi so izračunali, da je uh, cena, da so stroški za uh, britanskega potrošnika 8 odstotkov, uh, to so življenski stroški in lahko bi jih zmanjšali za 8 odstotkov. Verjetno bi bile številke v drugih državah podobne. Ne gre torej zgolj za mojo uh, Eh, državo, ampak za celotni svet. Če bi eh, razgradili to carinsko unijo, bi bilo to dobro za vse. In to bi morali upoštevati, ko govorimo o agendi iz Dohe. Dobili smo dva, ne se upravičujem, tri modre kartone za vas. Še enega sem ravno kar dobil. Ampak sprejel bom zgolj prvega, če seveda vi sprejmete. Uh, to vprašanje. Gospod Fjellner, izvolite. 30 sekund imate, ampak žal lahko dovolim zgolj en modri karton na govornika. Gospod uh, Grof Dartmutski, ali ste res tako naivni, da menite, da vse subvencije eh, držav članic Evropske unije preprosto izginejo, če Evropska unija razpade? A ni bolj verjetno, da bi vsota teh držav članic eh, botrovala višjim tarifam, kot to velja za Švico in Norveško, ki nista članica Evropske unije. Imata više tarife za kmetijske proizvode in više subvencije za kmetijstvo. Izvolite. No, veliko držav ni članic Evropske unije, ne zgolj eh, Švica in Norveška če subvencije obstajajo, še posebej na področju kmetijstva, je te veliko lažje in bolje določiti na nacionalni ravni. Če bi jih določali na nacionalni ravni, je eh, precej bolj mogoče, da bi upoštevali interese potrošnika. Ja, nam si lepo. Najlepša hvala za minuto in pol, gospod Funtulis, samostojni poslanec. Hvala, gospod predsedujoči. Danes govorimo o Svetovni trgovinski organizaciji in o sodelovanju z drugimi podobnimi organizacijami, češ, da lahko s tem sodelovanjem rešimo svet. Ampak te organizacije so del težave, del razlogov za uh, težave, s katerimi se soočamo. Razmisliti je treba o sporozumih o svetovni trgovini, kjer uh, nimamo veliko naložb v teh državah. Državljani uh, nimajo nekega nadzora nad temi odločitvami. Pristojnosti so v rokah eh, velikega kapitala in multinacionalk. Slišimo naprimer, da je treba spodbujati trge, ampak to vpliva na delavce, na cele skupnosti. MSP-ji umirajo, razpadajo in sedaj lahko vidimo tudi, da te velike korporacije, ki jih podpira STO, cvetijo. Ni dovolj, da STO eh, sama nadzira gospodarsko situacijo v podjetjih in državah. Govoriti moramo tudi o davčni politiki, o izobraževanju, govoriti je treba o institucionalnih reformah. Ne smemo dajati daril velikemu kapitalu in ne smemo delati korakov nazaj, ko eh, tvegamo uničevanje nacionalnih gospodarstv. Najlepša hvala. Gospod Štir za dve minuti. Predsedniče, želim prvo čestitati. Gospod predsednik, najprej bi uh, rad eh, čestital uh, kolegama uh, Šake in. Uh, Lange, oziroma kolegoma, ki sta pripravila dober predlog eh, resolucije. Eh, vendar je treba seveda videti, kakšen je zunanji eh, vir financiranja za najmanj razvite države. Pomen trgovine za razvoj je razviden tudi v agendi 2030 za trajnosten razvoj. In tu vidimo, da je trgovina zelo pomembna tudi za vključujoč in vzdržen razvoj. Eh, ministrska konferenca STO bo prvič potekala v Afriki in rezultati so pomembni za Evropsko unijo. Evropska unija je vedno poudarjala svojo predanost eh, multilateralizmu eh, in sprejemala je seveda tudi začasne rešitve, naprimer bilateralni sporazumi in podobno, ki lahko sprožijo začetek odpiranja. V ministerski konferenci se pa seveda morajo prepoznati razlike med najmanj razvitimi državami in tistimi, ki so v hitrem usponu in imajo srednje visoke prihodke. Eh, potrebna so nova prizadevanja za liberalizacijo trgovine in treba je seveda uresničevati agendo 2030 peta konferenca o reviziji pomoči eh, za trgovino eh, pa mora biti tudi upoštevati tu se pač pomaga državam v razvoju pri izboljševanju trgovinskih eh, kapacitet z boljšimi carinskimi postopki bi lahko seveda izboljšali in povišali eh, BDP in največjo korist bi imele države v razvoju. Kar se da hitro je treba ratificirati in eh, izvajati eh, ta sporazum in zato, da se bo to upoštevalo na naslednji ministerski konferenci. Hvala. Hvala lepa. Imamo dva modra kartončka. Prvi kartonček ste prejeli od gospoda uh, Rubiga. In naj še enkrat povdarim, da moram sprejeti več kot enega modrega kartončka. Gospa Grabini se je javila kot druga, ampak bo na vrsti drugič. Želite eh, sprej, eh, sprejeti vprašanje gospoda Rubika? Da, je odgovor gospod Rubik. Hvala lepa, gospod predsedajoči. Kolega Štira bi rad vprašal sledeče. Eh, trgovinske olešave eh, pripeljajo do več blagostanja v državah razvoja, to je jasno. Ampak eh, Aid for Trade je program, dober program za to, da se osredotočamo na tiste države, odkotr prihajajo danes tokovi beguncev. Ali menite, da je možna ta razprava ta hip v Keniji in da bi podprli te države za to, da bi ljudem dali možnost, da bodo lahko ostali v svojih državah?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 Eh, tudi izpostavlja v tem predlogu resolucije. Govoril sem o tem, da je treba pač eh, upoštevati sporazum o olajševanju trgovine. Eh, na ta način se pomaga državam v razvoju pri povečevanju trgovinskih kapacitet, s tem se lahko borijo proti revščini in omogočajo ljudem, da ostanejo v svoji državi in jim ni treba iskati možnosti za emigriranje. Hvala lepa za eno minuto dobi go, uh, besedo gospa Rodriguez Pinjera Fernandez. Hvala lepa, gospod predsedujoči, hvala lepa, gospa komisarka. Uh, zahvaljujem se uh, obima soporočevalcema. Dejala bi, da bi morala Evropska unija ostati še naprej dejavna in si prizadevati za večstranski sistem in bi morala zgraditi most med številnimi partnerji in sicer pri vseh pogajanjih gre za to, da vse članice organizacije ratificirajo in izvajajo sporazume. In napočil je trenutek, da zahtevamo to, da zaključimo predolgo razvojno agendo iz Dohe. Neuspeha ne morem sprejeti in strinjam se s komisarko, pomembno je, da bi eh, morali odpraviti eh, subvencije, ki izkrivljajo trgovino. Gospodarstva v usponu bi morala prevzeti odgovornost eh, tudi v odnosu do držav v razvoju. Potrebujemo tudi več prožnosti pri industrijskih državah. In potrebujemo tudi reforme in mi dobiti moramo novo upravljanje. Hvala lepa. Hvala lepa. Prosim, da spoštujete časovne omejitve. Za eno minuto, gospod Henkel, izvolite. Hvala lepa. Spoštovane gospe in gospodje, seveda bi bilo lepo, če bi bile eh, razvojne runde eh, tako dobro razvite, da ne bi več potrebovali dvostranskih sporazumov. Tako bi se lahko prihranili eh, spor glede TTIP, TPP in tako naprej. Ampak ne upozorim na nekaj. Gospe in gospodje, zakaj? je globalizacija tako pomembna in zakaj je svobodna trgovina tako pomembna. Ne smemo pozabiti, da globalizacija eh, ne pomeni samo to, da krožijo po svetu eh, investicije, kapital, eh, blago in tako naprej, ampak tudi ideje. In zahvaliti se moramo globalizaciji, da imamo danes človekove pravice kot univerzalno vrednoto. Danes imamo tudi več demokracije na svetu. Tudi to je posledica globalizacije. Torej, zauzeti se moramo za STO in za trgovino, kajti trgovina a, eh, prinese več kot je samo blagostanje. Mislim, da bi morali preprečiti uh, uh, razhajanje mnen v Evropi. Hvala. Hvala lepa. Prejeli ste dva modra kartončka. Earl um, of Darmouth in gospod Sani je drugi. Ampak gospod uh, Earl uh, Darmouth, besedo ste že dobili in odgovorili ste tudi že na modri kartonček, zato mislim, da je pravičnejše, če lahko vprašanje postavi gospod Sani. Gospod Henkel, sprejmete vprašanje gospoda Sanja? Izvolite, gospod Sanja, beseda je vaša. Hvala lepa. Eh, gospod predsednik, moje vprašanje za kolega je sledeče. Če bi v teoriji vse dvostranske in regionalne sporazume prejeli oziroma združili, ali mislite, da bi lahko na ta način dosegli globalni dogovor? Eh, po mojem ne, ampak zanima me, kaj menite. Izvolite, eh, gospod Henkel, 30 sekund imate za odgovor. Ja, to že menim. Če bi imeli idealni svetovni sporazum, potem bi se lahko prihranili vse dvostranske sporazume. To, da povedati je treba tudi to, število vseh dvostranskih sporazumov nasplošno je prispevalo eh, več k eh, svetovni trgovini kot STO. Pa vendarle, po mojem mnenju, cilj ostaja jasen. STO mora postati svetovni uspeh in potem teh sporazumov tudi ne bomo več potrebovali. Hvala. Hvala lepa. Za minuto in pol dobi eh, besedo gospa Čarancova. Hvala lepa, gospod predsedujoča, gospa komisarka. Potrebujemo svet, ko bodo vrata vse odprta za naša podjetja in globalna svobodna trgovina je ključ za odprtje teh vrat. Če želimo, da bo Evropa močna, potem moramo podpreti vse ukrepe zato, da bi odpravili ovire tako znotraj okvira STO kot zunanjega. Za nami uh, je 20 let eh, razprav in sedaj moramo narediti, narediti korak naprej. Mislim, da je to možno s CTO, ampak samo, če bomo sprejeli novo strategijo in novo vizijo za to inštitucijo. Kar potrebujemo ta, za to, da bomo dosegli ta cilj? to eh, rundo moramo eh, zaključiti z nekim dogovorom, zato da bomo spodbudili večstranski razvoj. Evropska unija mora biti vodilna pri teh razpravah. To, da bolj se morajo zauzeti vse članice, zato da bodo eh, iz teh razgovorov išli pomenljivi dogovori. Če tudi bo to manj, kot smo izvorno pričakovali. In drugič, potem, ko bomo dosegli to, Zato, da bi se zapisali večstranski agendi, potrebujemo nov načrt, kako bomo postopali znotraj trgovinske agende STO-ja. In sicer tako, da ne bomo ponavljali starih napak. Srečanje v Nairobiju bi moralo voditi k temu, da bi sprejeli eh, realistične eh, dosežke. Hkrati pa bi moral biti cilj tudi ta, da se dosežemo eh, visoke cilje za STO nasplošno. Hvala lepa tudi vi ste prejeli modri kartonček. In sicer uh, eh, se strani gospe Grapini sprejmete vprašanje? Želite uh, sprejeti modri kartonček? Prosim, gospa Grapini, na voljo imate 30 sekund. Strenjam se s tem, kar je povedala kolegica in kar je povedal poročevalec, ampak imela bi vprašanje, ali menite, da bi morala STO imeti drugačno trgovinsko agendo? Torej, da takrat, ko se pridruži bogata država, to ne vodi k eh, nepravični konkurenci, kot se to dogaja danes, ko se je pridružila Kitajska, pa tukaj ni nobenih eh, kontrol. Ali ne bi morali pregledati kakšne dokumente STO-ja? Morda bi morali vključiti tudi nadzor za potrošnike. Hvala lepa prosim, da eh, spoštujete časovne omejitve. Torej, eh, gospa, imate 30 sekund. Hvala lepa za vprašanje. Strinjam se, da smo pri pogajanjih na menjiku in mislim, da se moramo zauzemati ne samo se strani Evropske unije, ampak eh, morajo ukrepati eh, eh vse članice STO-ja, kajti nujno moramo razvojno agendo pripeljati nekam naprej. Niso dovolj dvostranske regionalna pogajanja kajte upoštevati je treba vse akterje, da bomo imeli globalne trgovinska pravila in to je v interesu vseh. Hvala lepa. Sedaj pa. Gospa Sančes Kaldentej, ena minuta. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod predsedajoči. Um, pogajalske kroge iz Dohe so pred velikimi izzivi, kajti Eh, tukaj imamo različne interese in vedno se lahko uveljavijo velike sile. Potrebujemo velik konsens, ki bo koristil vsem, tudi najrevnejšim državam na jugu. Ne smemo izbrati eh, pragmatične poti, TTIP, TISA in tako naprej, kajti to bi pomenila hegemonijo bogatih. V Nairobiju uh, moramo podvojiti svoja prizadevanja. Najti moramo demokratični ukvir, v katerem bodo zastopani vsi glasovi. Mednarodna trgovina bi morala postati instrument za to, da bi presedli neenakosti, podnebne spremembe in pa revščino. In to bi moralo služiti ljudem. Hvala lepa, pravi eh, gospod predsedojoči. Sedaj pa uh, gospa uh, Begin. Hvala lepa. Torej, sprejemajo se TTIP in TISA in ravno to je problem. Ne razumemo, da da večstranski sistem ne deluje, da potrebujemo reforme, da se moramo osredotočati na najrevnejše države in te moramo pomagati in eh, prenehati moramo razlikovati med državami v razvoju in razvitimi državami, eh, kot sta naprimer Indija in eh, Kitajska, ki sta sposobni poslati človeka na luno, pa še vedno sta na seznamu držav v razvoju. STO moramo izkoristiti za to, da bomo dosegli sporazum o pravilih, o izvornih pravilih in zauzemati se moramo za to, da bo na Evropi postal uspeh. Druge izbire nimamo. TTIP in TISA sta na programu, sicer bomo izgubili vse. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Fises, eh, Excel, za dve minuti. Hvala lepa, eh, gospod predsedajoče, gospa komisarka. V prvi vrsti bi se rad zahvalil eh, kolegoma soporočevalcama za to pomembno resolucijo. In tukaj so vključeni najpomembnejši elementi Evropskega parlamenta in sicer v luči desete ministerske konference STO. To je zelo pomembna podlaga za bolj vključujoč trgovinski sistem. Države v razvoju, eh, katerih gospodarstva so v prehodu, potem lahko profitirajo od trgovine zato, da spodbudijo svoj razvoj. STO je pokazala, da moramo ustvariti ustrezen ukvir tako da bo do regionalni dvostranski in večstranski sporazumi so obstajali drug ob drugem. E, svetovna trgovina se je spremenila in to se bo še ukrepilo v prihodnih letih. Sedaj imamo odprtejši sistem, imamo države, ki so v prehodni fazi in tako naprej. Moramo optimirati možnosti in to je možno zgolj sa strukturno reformo STO potrebujemo pravičnejši in odprtejši trgovinski sistem, ki bo služil tudi majhnim in srednjim velikim podjetjem. Pomembno je, da odpravimo uvire zlasti na inovativnih področjih, kot je naprimer solarna energija in tako naprej. To bo zelo pomemben impuls za um, to rastoče področje, ki lahko ustvari veliko delovnih mest. Hvala lepa. Sedaj pa za minuto in pol, gospod Martin. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Kot je komisarka sama rekla in kot so dejali številni pred menoj, ne smemo dovoliti, da bi dosegli neuspeh, ko je prvi krat ministrska konferenca v Afriki. Povdariti moramo razvojne točke na tej ministerski konferenciji. Prvič upam, da bo Evropska unija še naprej podpirala poseben diferenciran pristop, kajti to je, je, je bilo jedro naših razprav. Mislim, da se moramo sredotočiti na najmanj razvite države, zato da bodo imeli koristi od odprtja trgovine. In kot so dajali tudi drugi pred menoj, vsi pozdravljamo sklepe sporazuma o poenostavitvi trgovine morali bi se prizadevati za to, da bi bilo to pred, eh, podpisano pred konferenco. Vem, da je to težka naloga, ampak eh, simbol je v tem, če bi to zagotovili pred Nairobijem. To je vitalnega pomena. In kot je dejal gospod Rubik, mislim, da bi morali um, eh, pripeljati naše države, da ukrepajo v okviru aid for trade države članice eh, niso opravile svojih nalog in zato jih moramo prisiliti, da bodo to zagotovile. Želel bi izkoristiti to priložnost za to, da se zahvalim komisiji za njeno stališče v STO, kar se tiče um, izjem pri zdravilih. To je, to je res eh, zagotovilo to, da imajo najrevnejše države dostop do zdravil. Hvala lepa. Sedaj pa za dve minuti gospod eh, Valesa. Hvala lepa, gospod eh, predsedojoči, hvala lepa, gospa komisarka. Čas je, eh, da se Evropska unija zauzame v razvojni agendi za odprte trgovine in pa za koristi za vse. Upam, da bo reforma prispevala k temu, da bo trgovinski sistem bolj odprt, bolj učinkovit in manj diskriminatoren, ki bo temeljil na skupnih pravilih, ki se bodo tudi uporabljala. Mislim, da potrebujemo spremembe. Sistem STO se mora spremeniti, da bo bolj učinkovit in da bo bolj prilagojen realnosti, realnim problemom in da bo bolj pripravljen za to, da izpolni svojo vlogo eh, pri tem, da pomaga mikropodjetjem in pa majhnim in srednjim velikim podjetjem in pa inovativnim eh, podjetjem, ki se ustanovijo. Upam, da bo ta resolucija upoštevala tudi posebne interese eh, nizko razvitih držav in pa najmanj razvitih držav, kajti podpira pravo opredelitev držav za nizkimi dohodki. Tako bomo rešili probleme z Kitajsko v sistemu STO-ja, naprimer določbe resolucije so si zadale za cilj eh, trajnostni razvoj, gospod, trajnostni gospodarski razvoj in sicer tako, da se podpre liberalizacija um, politike podjetij. Če vse to upoštevam, potem povsem podpiram to resolucijo in verjamem, da bo koristila vsem članom Svetovne trgovinske organizacije. Hvala lepa. To logo je ja, ena lepto, kiro Zdanti signor presidente eh, commissario colleghi hvala lepa gospod predsednik spoštovani komisar drage kolegice in kolegi na naslednji ministrski konferenci sto eh, bo določen angažma Evropske unije za multilateralno agendo. Este eh, moramo dokazati, da lahko premaga težave in Evropa se mora maksimalno potruditi za to, da eh, doseže eh, svoje cilje. Vendar glavni cilj evropske trgovinske politike je doseganje multilateralnega sistema in to naj bo podlaga za enakost v globalizaciji. In sporazum znotraj STO mora seveda tudi upoštevati najbolj revne države, ki morajo biti v stanju, da najdejo lasno pot. Najrobi bo določil strategijo, ki bo okrepila večstransko trgovino. Hvala lepa. Sedaj pa za dve minuti gospod Fjellner. Prosim, beseda je vaša. Hvala lepa, eh, spoštovana komisarka. Eh, svobodna trgovina je največji instrument za boj proti revščini, zagotavljanje blaginje, zaradi tega so ti sporazumi tudi tako pomembni. Eh, mnoga leta pa se že ukvarjamo s krogom iz duhe in pravzaprav ne dosegamo napredka. Dobro, potrebujemo napredek v Nairobiju in rad bi navedel tri razloge, zakaj so ravno sedaj ti napredki potrebni. Moramo doseči napredek pri svetovni trgovini. To je pomembno v negotovih časih kot sedaj. Drugič, bolj kot kdajkoli prej potrebujemo globalna pravilna IRE, globalna pravila za carine, zaradi tega, da ne bi imeli toliko različnih carinskih sistemov, pravil o izvoru in podobno. Vse je postalo nepregledno. Trgovina ne sme biti draga, komplicirana, težavna. In tretjič, pomembna je verodostojnost STO in ta je v tem trenutku eh, ogrožena. Tu ne sme iti pravzaprav za preprečevanje trgo, eh, sporov, temveč ukvarjati se moramo z izboljšanjem trgovine. Tu si potrebujemo napredek. In kot je komisarka že povedala, morda nisem tako optimističen, da bo ta krok e, eh, zaključen, vendar sektorska pogajanja bi pa lahko končali, tu bi lahko dosegli napredek. Naprimer, e, eh, e, eh, svobodno-trgovinski sporazum za okolju prijazne proizvode. Tu lahko komisija marsikaj doseže in carine na okolju prijazne proizvode moramo odpraviti. To je nujno potrebno. Hvala lepa. Modri karton gospoda Ferreire. Želite odgovoriti, gospod eh, Fjellner? Imamo modri karton. Prosim. Eh, hvala lepa, gospod eh, predsednik. Gospod Fjellner se je zopet eh, močno zauzemal za vodni trg če je razvoj tako avtomatičen, kako je mogoče, da večina držav v razvoju, eh, večina držav AKP noče, da jim Evropska unija usili prosto trgovinske sporazume. Če je to tako dobro, zakaj niso navdušeni na tem? Tu gre vedno za industrijske države, razvite države, ki menijo, da je to nekaj dobrega. Za njih morda. Sedaj pa imate 30 sekund za odgovor. Hvala lepa. Strinjam se eh, z vami, vendar večina držav AKP eh, je sedaj na tem, da se strinja z eh, partnerskimi sporazumi z EU. E Posledica proste trgovine je, da je na svetu sedaj manj revnih kot kdajkoli prej in to je posledica eh, proste trgovine in ničesar drugega. Za eno minuto dobi besedo gospa Moska. Eh, hvala lepa, gospod eh, predsednik, gospa komisarka. Hvala lepa poročevalcem, kaj ti ta rezolucija kaže, da lahko vršimo pritisk na globalni ravni, da smo na ta način lahko kos izzivom in da lahko najdemo rešitve. Negotovost zaradi globalizacije je eh, nekaj, kar eh, najdemo po celem svetu. Mi pa moramo videti tudi pozitivne plati globalizacije. Eh, v tej globalizaciji se lahko okrepijo multilateralni sistemi, kjer bi veljala ista pravila, vključujoča pravila in kjer bi lahko tudi upoštevali interese najmanj razvitih držav. Osredotočiti se moramo na gospodarski razvoj in enako upoštevati tudi socialna, humanitarna in podobna vprašanja. In eh, ta pot, ki smo jo sedaj začrtali, je prava in to je tudi naša prioriteta, to je zapisano v resoluciji. Hvala lepa. Eh, sedaj za dve minuti gospod Venta. Eh, hvala lepa, gospod eh, predsednik. Gospa komisarka, omenili ste, da bo deseta ministerska konferenca STO prvič v Afriki in deklaracija izpostavlja odnose med trgovino in razvojem. V razvoju uh, pa uh, moramo upoštevati, da so pomembne uh, najmanj razvite države. Na te se moramo osredotočati, na države v razvoju. Odprava trgovinskih ovir in preprečevanje nastanka eh, novih ovir je prava pot v trajnostno rast. Eh, pogajanja eh, v tem okviru lahko prinesejo 300 milijard evrov dodatnega prihodka in na ta način se seveda lahko te države borijo proti revščini. Eh, države morajo pravzaprav tudi pokazati več odgovornosti eh, za svoja dejanja, zagotavljati morajo odgovorno delovanje in pokazati morajo tudi, da upoštevajo potrebe eh, najbolj revnih držav. Upoštevati je treba seveda tudi področje kmetijstva. Treba je odpraviti količinske omejitve, carinske dajatve in v končni fazi se moramo zavedati, da to vpliva na resnične ljudi in na resnično življenje. Evropska unija mora zagotoviti, da bomo uspešni pri eh, doseganju naših ciljev. Eh, sedaj pa gospod Silva Pereira. Gospod predsednik, Gospa komisarka, Do desete ministerske konference STO je manj kot en mesec in priprave niso potekale zadovoljivo in ni videti, da bomo v Nairobiju uspešni v bilateralni in regionalni agendi da bi pač to lahko nadomestilo ambiciozno multilateralno agendo, ni preveč verjetno. Vendar tu gre za multilateralno agendo in že v pripravah je treba vzpostaviti zavezništva, močna zavezništva, zato da bomo dosegli bolj pravičen in trajnosten razvoj. E, tak razvoj bi tudi trgovino usmeril v pravo smer in sedaj mora komisija razmisliti, kaj je mogoče storiti do Nairobija za to, da oblikujemo ta močna zavezništva za to pomembno konferenco. Hvala lepa. Sedaj smo eh, končali seznam prijavljenih govornikov in sedaj pa postopek HDI. Eh, prosta razprava. Osem eh, govornikov želi besedo in Eh, en predstavnik na politično skupino bo dobil besedo. Gospod eh, Rubik, prosim. Hvala lepa, gospod predsednik. Mi vidimo, da je ta razprava nujno potrebna. Mi smo sedaj sredi digitalne dobe svet se zrašča in mi imamo iste razprave kot na začetku kroga iz eh, Dohe. Svet se je dramatično spremenil in Aid for Trade, ta program eh, pomoči srednje velikim podjetjem, eh, samostojnim, tam, kjer vlada revščina. To mora biti naš prvi cilj in predvsem se moramo boriti proti korupciji, kajti uprava in carine marsikje preprečujejo in ovirajo trgovino in pomembno je, da mi sedaj poskrbimo za to, da bodo ljudje imeli dovolj hrane. Kako lahko eh, zagotovimo eh, Eh, dovolj hrane za 10 milijard ljudi, eh, se pravi pravičnost eh, pri trgovini in dober svežen za trgovino, to je pomembno. Sedaj pa za eno minuto, gospod Kaputo, prosim. Hvala lepa, gospod predsednik. Krok iz duhe in priprave kažejo, da imajo pač države po eni strani legitimne trgovinske cilje, hkrati pa želijo pomagati državam v razvoju. In tu imamo pravzaprav dve eh, zelo občutljive resničnosti in eh, ta agenda iz Dohe eh, mora ponuditi nove trgovinske priložnosti in sistem mora postati uravnovešen. Multilateralna pravila so pomembna. ne smemo vršiti pritisk na neposreden ali posreden način na regionalne sporazume. E, sporazum iz Marakeša kaže, da niso pomembni samo učinki na kmetijstvo, temveč tudi na razvoj podeželja, zašito živali in podobno. In e, vse to so stroške, ki jih moramo tudi upoštevati. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Marijas. Hvala lepa, gospod predsednik. Agenda iz Dohe si mora zastaviti za cilj več rasti in mi potrebujemo pravično trgovino. Nepravičnost je treba zmanjšati. V resničnem eh, življenju pa vidimo absolutno eh, svobodno trgovino in to je privedlo do omejevanja zaposlovanja. Zaradi tega so tudi kmetje utrpeli eh, škodo in STO ima velik demokratični deficit eh, in vse to seveda ni pomagalo premagati krizo. Torej potrebujemo pravična pravila, ki upoštevajo tudi socialno pravičnost. In vsaka država mora ohraniti svojo suverenost, predvsem eh, na področju javnega sektorja. Na ta način je treba ustaviti eh, špekulacije. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Jakovčič za eno minuto. Hvala lepa, gospod predsednik, gospa komisarka. Svetovna trgovina mora postati eh, instrument eh, za razvoj in mi bogatejši moramo pomagati eh, šipkejšim. Ali ni olajšujemo svetovno trgovino, kot da dajemo humanitarno pomoč? Eh, mehanizmi multilateralne trgovine omogočajo, da nekaj storimo za države v razvoju, da pomagamo njihovim gospodarstvam in kmetijstvom, da sprožimo njihov razvoj in na ta način eh, jim damo v roke eh, ribiško palico in jim ne dajemo ulovljene ribe mi moramo eh, eh, njim pomagati, da sami zagotovijo svojo prehrano, na ta način pa lahko vplivajo tudi na svetovno trgovino, najprej pomagajo sebi, potem tudi nam vsem, kajti tu se dejansko eh, zastavlja vprašanje, kako bomo čez nekaj let nahranili 10 milijard ljudi. Hvala lepa, sedaj pa. Gospa Sedis Rodriguez. Eh, hvala lepa, gospod predsednik, gospa komisarka, spoštovani poslanci in poslanke. Uspeh iz eh, Balja in uspeh STO-ja so vedno šli eh, v breme najrevnejših in najšipkejših po svetu, v breme kmetov več, ko je bilo liberalizacije trgovine, več je bilo revščine in Cancun. je imel pravzaprav tudi eh, grozne učinke. Nek kmet se je pred konferenco ubil, zato zaznavanje protesta. E, hotel je pokazati, kaj vse to pomeni za revne kmete po svetu. E, stvari je treba ustaviti, prevesti do nekega konca. Sedaj obstajajo predlogi za reforme v ničenje življenske podlage mnogih kmetov, pa je pravzaprav velik poraz za Evropsko unijo in STO. Hvala lepa. Sedaj smo zaključili tudi postopek eh, proste razprave in sedaj za komisijo komisarka eh, gospa Malmström. Prosim, beseda je vaša. Hvala lepa. Spoštovane poslanke in poslanci v Evropskem parlamentu, hvala lepa za to razpravo. Hvala lepa tudi gospodu Lange in gospodu Talpanu za opravljeno delo očitno obstaja tudi veliko podpore za vajno eh, resolucijo in eh, čestitke. Eh, komisija je zelo predana multilateralnemu sistemu. Mi delamo vse za to, da bi vitalizirali STO. Mi potrebujemo mednarodni forum, kjer lahko oblikujemo mednarodna pravila STU ima 161 članic eh, in eh, če dalje večjih je. Obstajajo pravzaprav določena vprašanja, o katerih moramo razpravljati na globalni eh, ravni in zato potrebujemo dovolj energije. Ne pozabimo, to je razvojni krok iz Dohe in in komisija se trudi na tem področju in dejansko iščemo zaveznike, naprimer v državah AKP, z njimi smo se eh, srečevali, želimo imeti skupno agendo. Najbolj eh, revne, najbolj ranljive države po svetu naj bi imele neko korist od tega sporazuma in eh, zaradi tega si ogledujemo vprašanja izvozne konkurence in podobno. Vidimo, naprimer, da izvozne pomoči škodujejo državam v razvoju, potem se tudi ogledujemo pravilo glede eh, kvot, izvora, eh, bombaže in tako naprej. Hkrati pa seveda želimo zagotoviti večjo preglednost sistema. To ni enostavno. Obstajajo eh, tu seveda različna mnenja in v Ženevi močno delamo na tem in kolegom iz UKIPA, ki so odšli, lahko rečem, ko 28 držav članic eh, govori z enim glasom eh, in to počnemo v STO-ju, imamo eh, velik učinek, vendar to ni dovolj, saj je članic 161 in tu moramo delati napredek. Imamo lahko različne različna mnenja o reformi SKP-ja. In dejstvo je, da mi eh, dan danes ne uporabljamo več izvoznih eh, nadomestil in zaradi tega se v Nairobiju zauzemamo za skupne cilje z Brazilijo in drugimi. No, imamo še nekaj tednov in zagotoviti moramo, da bomo dosegli neke rezultate, pa to seveda še ni eh, gotovo. Mi bomo delali do zadnjega, zato da v Nairobiju dosežemo sporazum. Gospod Fjellner, seveda upamo, da bomo lahko lahko tudi vključili olajševanje trgovine eh, da bomo podpirali program Aid for Trade eh, in eh, zelene proizvode. O tem se bomo lahko ukvarjali tudi pozneje, ne v Nairobiju in eh, vesela bom seveda tudi delegacije Evropskega parlamenta, za katero vem, da bo prišla v Nairobi in upam, da bomo o tem lahko razpravljali po Božiču in da bomo lahko zadovoljni nad nekaterimi zaključki in če pač uh, jih ne bo uh, dovolj, potem to ne sme biti krivda Evropske unije. Hvala lepa. Torej, dobili ste osnutek resolucije, razprava je zaključena. V četrtek 26. novembra 2015 bo glasovanje. Good evening, colleagues. Um...